Torej, eh, dobil sem signal, da to zdaj funkcionira. Ali imate tolmačenje v posamezne jezike, italijanščino? Bomo še enkrat prebirili, ali sedaj deluje. Okay, thank, thanks a lot. Hvala lepa. Kis, eh, hvala lepa, sedaj pa lahko nadaljuješ. Ali pa lahko tudi še enkrat začneš. Torej ne bom še enkrat vsega povedal. Hotel sem samo opozoriti na to, zakaj sem pripravil to poročilo. In sicer sem razložil, da gre za to, da bi ta sektor postal bolj čist, bolj okolju prijazen, bolj poceni in tudi bolj konkurenčen. In treba je razen tega povečati varnost in gre tudi za socialne vidike v potniškem prometu. Treba je zagotoviti pravice potnikov, ko potujejo z ladjami eh, po morju in tudi po celinskih plovnih poteh. Treba je izboljšati Eh, storitve in tudi dostopnost. Hvala za predloge sprememb. Poročevalcem v senci omenil sem že kompromisni predlog ena. Um, strinjali ste se z mano in zato grem takoj na drugi kompromisni predlog in sicer peti člen sedaj opozarja tudi na pridnost. Um, um, prednost plavnega prometa zato, da se zmanjšajo zastoji v drugih um, prometnih sektorjih in razen tega se povdarja pomen naložb v uh, kakovostno infrastrukturo za lidjem in poziva komisijo, da tudi pripravi seznam najboljših praks na tem področju. Razen tega gre tudi za usposabljanje za varnost in za metode varnosti v okviru mednarodne pomorske organizacije in v mednaru oziroma v okviru mednarodne organizacije di, dela. Torej gre seveda za to, da je treba zagotoviti kakovostno usposobljeno uh, delovno silo in to pokriva tretji kompromisni predlog. Potem, kar zadeva razvoj trajnostnega turiz turizma, četrti kompromisni predlog eh, opozarja predvsem na dostopnost tudi bolj odročnih regij in na pomen MSP-jev. Um, in tu omenjamo tudi um, možnost dostopa do, Evrop do sredstev iz evropskih skladov. In Potem gre seveda tudi za povezovanje med različnimi regijami v Evropski uniji, za povečanje eh, kohezije. In razen tega treba upoštevati tehnološki napredek pri um, gradni ladi. Hvala poročevalcem v senci, veselim se vaših uh, prispevkov danes in upam, da bomo jutri sprejeli to poročilo. Komisija in svet naj bi sprejela ukrepe, tako da se bomo še en korak eh, približali visokemu potencijalu, ki ga ima eh, vodni potniški promet in to bi pomagalo znižati emisije CO2 in predvsem tudi eh, to bi odpravilo deloma zastoje in pomagalo pri tem. Hvala. Mislim, da ni treba veliko dodati temu, kar je povedal poročevalec. Mislim, da je to poročilo zelo uravnoteženo in tudi zelo dobro razumljivo. Pet kompromisnih predlogov eh, delimo in eh, na zelo sintetičen način izražajo boljo. Eh, številnih članov tega odbora, poročevalca, poročevalcev v Sinci, torej poročevalec je opravil zelo dobro delo, sicer še ostaja mm, malo nejasnosti, kar zadeva agencijo za celinski eh, plovni promet, celinsko plovbo in tudi moja skupina se sprašuje, ali je to smiselno. Pri eh, predlogu spremembe 85 eh, vabimo komisijo, da pozove države članice, da upra, uporabijo eh, ukrepe za znižanje davkov na področju plovbe in to ne bi povečalo tudi varnost in usposabljanje. Varnost in usposabljanje so seveda prednostne naloge, ampak po moje je to možno doseči tudi z, um, na drug način in sicer s podbudami za podjetja in inštrumente za to že imamo na voljo. Hvala. Metija Diskirkos je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se želim gospodu Tejlarju in drugim poročevalcem prisrčno zahvaliti. Pet predlogov sprememb smo pripravili in mislim, da bo to pomenilo um, izboljšanje poročila, ki je zelo zanimivo. Dve, tri strani pa sem želel omeniti. Uh, Torej, treba je podpreti tiste regije, ki so na obrobju, eh, Grški otoki, Kanarski otoki, Azorski otoki in promet eh, po, torej, po vodah je seveda pomemben ne samo v času eh, dopusta, temveč to je pomembno za te regije nasplošno. Kar zadeva varnost, To je sicer res, da je pomembna tema, vendar treba je sprejeti tudi ukrepe za to, da varnost ne bo postala omejitev za hiter in dober prevoz potnikov in blaga. Pa še nekaj. Um, razširili smo področje uporabe poročila in zato smo spremenili tudi naslov. Na začetku je to bilo ožje, sedaj smo vključili tudi križarske ladje In mislim, da je to dobro, da smo vključili tudi te velike križarke. In zato obstajajo nove možnosti um, za investicije v ta sektor in pri tem mislim naprimer na naložbeni sklad IFSI. Hvala, veselim se glasovanja, ki si ne majstnare na vrsti naslednja. Hvala, gospod predsednik, dragi Kis. To je bilo res zelo prijetno delo pri oblikovanju lepega poročila in to vidimo. Veliko je soglasja, vsi se zavedamo pomena eh, pomorskega prometa in veliko vidika vključuje poročila, s katerim se strinjamo, da je treba zagotoviti varstvo okolja in da je treba uh, paziti predvsem tudi na povezavo z bolj odročnimi regijami. Podpiramo vse kompromise, samo ne vem, zakaj si Alde izpustil pri kompromisu pet. Jaz sem bila prva, ki je rekla, da se strinja z, vsi, strinja z vsem, zato bomo podprli tudi peti kompromisni predlog, čeprav sedaj nismo na glasovalnem seznamu, vendar to podpiramo. Edino, kjer se mnenja razhajajo, in to smo tudi rekli, pa je naslednje, ali da ni mnenja, da potrebujemo še eno agencijo, kajti za mednarodno regulacijo imamo IMO, potem imamo SESNU, SESNI, potem imamo komisije za rike, River Commissions, vedno je, se lepo sliši, če imaš za neko področje In ker vodni promet ni vedno v središču pozornosti in mogoče bi se lepo slišalo, če imamo kako posebno komis, agencijo, vendar teh imamo že veliko in zato je bolje, da zagotovimo nadzor nad tem, kar se dogaja in da zagotovimo nadzor tam, kjer je najbolj primirno mesto za to. Hvala za. Uh, sodelovanje, to je bilo zelo prijetno. Kompliment. Hvala. Hvala tudi za izrečene komplimente. Če je tako prijetno delo, eh, jih je odgovornih več za to. Kompromisni predlog podpira torej tudi Alde, to bomo videli tudi jutri pri glasovanju, sedaj pa dobi besedo Tanja González Benjas. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za delo tudi za njegovo ljubeznivost in za konstruktivno ozračje. Po jutrišnjem glasovanju, torej jutri za glasovanje, bo pred nami zelo uravnoteženo poročilo in v tem odboru delamo že več let za učinkovit in trajnosten promet. To je prvi korak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 poudariti tudi na razlike, ko gre za dobro prometno politiko. Treba je razlikovati med različnimi tipi plovil in funkcijo plovil. Tu govorimo o prevozu potnikov po morju in po rekah, vendar trajekt ni isto kot križarka, nimajo enake funkcije in tudi ne enakih posledic za okolje. Različni tipi plovil, različni ladje za kratke in dolge razdalje so lahko za določene razdalje dobra alternativa za dnevna potovanja ljudi, vsakodnevna potovanja ljudi. Križarske ladje pa se uporabljajo samo sporadično in samo v rekreacijske namene. Potem celinska plovba, obaljna plovba kot eh, alternativa cestnemu in letalskemu prometu, moramo upoštevati tudi socialne in okoljske posledice ne gre samo um, um, za to, um, da govorimo o potencijalu dinamiziranja za regionalno gospodarstvo, temveč moramo prispevati tudi k teritorijalni in socialni koheziji kratko in dolgoročno. Gre torej za različne kategorije ladi in svetu so razlike ne samo pri emisiji toplogrednih plinov, temveč tudi pri eh, neposrednem onesnaževanju vode in tudi kar zadeva onesnaževanje z trdnimi snobmi. To je prvi korak, eh, vemo pa, da nas čaka še veliko dela. Ker ni drugih prijavljenih za razpravo, dobi besedo Kristine Berg z eh, generalnega direktorata komisije. Hvala gospod predsedujoči, hvala gospod Taylor za to pobudo, ki jo Evropska komisija zelo pozdravlja, kajti menimo, da to ni samo ravnoteženo, temveč da prihaja ob ravno pravem času. Verjetno biste, da je komisarka za promet Bulc želi 2017 eh, se osredotočiti na vodni eh, promet 2017. Ja. 2017 bo to leto um, vodnega prometa in s takim poročilom eh, je parlament celo pred časom in to je seveda dobro. Sedaj pa nekaj zadev v zvezi z razpravo in predvsem tudi, kar zadeva kompromisne predloge. Najprej smo mnenja, da bi bilo mogoče bi res dobro, da se eh, bolj razlikuje med prevozom in rekreacijskimi dejavnostmi. Križarjanja po rekah in po morju ne igrajo nujno iste vloge pri povezovanju različnih regij, torej eh, pri vzpostavljanju kohezije z odročnimi regijami in tudi problematika, kako pomagati tej vrsti prometa z um, obveznostmi javnega prevoza, je dru, tu je drugačn, drugače kot pri križarskem eh, turizmu, ki uh, cveti kot pasu in ki mu ni treba pomagati, tako mi to razumemo. Ko pa gre za zavarovanje zunanjih meja ali celoten kompleks varnosti, uh, komisija zelo ceni vlogo, ki jo je odigral eh, ta odbor pred kratkim, eh, ko je omogočil delo agencije za pomorski promet in zagotovi tudi ustrezen nadzor, kajti to je osnova za vse informacije v zvezi z varnostjo, tako da dobimo um, pregled nad tem, kaj se dogaja na naših morjih in to je bil že pomemben korak in mogoče bi to lahko nekje omenili tudi v tem poročilu. Ko pa gre za statistične podatke, ki so seveda zelo imni pri analizi dogajanja, pri tej obliki prevoza potnikov podpiramo eh, poziv k temu, da bi zbrali več podatkov, vendar želimo opozoriti na to, da Eurostat šele začenja eh, zbirati te podatke, če zakonodaja to predvideva. Torej, Evropska komisija potem v pripravljalni fazi mora oceniti tudi upravno mren, breme um, za deležnike pri zbiranju podatkov in to je tudi zelo težka naloga in v preteklosti smo vidno videli, da je to vodilo do zmanjšanja um, obsika podatkov, ki so, iz, ki smo jih potem zbirali, ampak kar lahko ponudim kot komisija, lahko se obrnemo na križarsko industrijo in jih vprašamo, kako lahko sodelujemo z njimi, kajti oni imajo svoje statistike, oni tudi vedo, kaj se dogaja v posameznih pristaniščih in v umestnem času, dokler ne bo zakonodajne podlage za več zbiranja podatkov strani Eurostata, bi mogoče industrijo pozvali, da uh, nam posreduje več podatkov. Potem zbiranje podatkov za nesreče, to je seveda povezano z varnostjo in z dejavnostmi v zvezi z varnostjo. In tu je obžalovanja vredno, da Agencija za pomorsko varnost na osnovi direktive o nesrečah eh, sicer pripravi zelo dobro letno poročilo, vendar žal, tako kot ste rekli, tega pa ni za celinske plovne poti. Kar zadeva integriran plavni, integracijo plavnega prometa v druge vrste prometa, to je na vsak način eh, lahko samo prednost in veliko eh, že poteka v okviru direktive ITS e za integrirano prodajo vozovnic. Predvsem eh, v mestih lahko kupiš eno vozovnico, ki velja za eno vrsto prometa in potem tudi za trajekt, naprimer. In veliko je tudi statističnih podatkov, ki eh, jih povezujemo in do 2019 bo to vključevalo tudi vozni red um, posameznih eh, nosilcev prometa in seveda tudi vse informacije z, eh, os, za osebe z omejeno mobilnostjo. Vsi se strinjamo uh, glede pomena IMO in ILO, da se zagotovijo enake pogoji za vse um, in okrog tega smo oblikovali evropsko zakonodajo, predvsem Agencija za pomorsko varnost izvaja odlično delo, da se ta zakonodaja v Evropi tudi izvaja. Take agencije nimamo za celinske plavne poti. Če bi jo ustanovili, je to seveda najprej vprašanje financ in videli bomo, kako bodo potekala raz, pogajanja o naslednjih večletnih finančnih perspektivah. Želim pa vas opozoriti tudi na poročilo, ki je bilo objavljeno 30. septembra in ki um, um, obravnava obdobje 2009 do 2018 v zvezi z eh, vodnim prometom in tu gre za konkurenčnost, za varnost in za druge vidike. In to poročilo je bilo poslano tudi sekretarijatu v vednost in prepričana sem, da eh, bo sekretarijat to poročilo tudi razdelil. Hvala, da ste eh, to poročilo poslali in eh, to poročilo je tudi znano. Sedaj pa dobi spet besedo Kistelar. Hvala za vse komentarje. Torej, potem, ko sem slišal poročevalce v senci, sem mnenja, da ta ločena agencija ni ideja, za katero bi bili pripravljeni že sedaj. Komisija je rekla, da bo to verjetno odvisno od proračuna, ampak mislim, da lahko zagotovimo nadzor eh, s sedanjimi agencijami. Zaenkrat eh, veliko je bilo dobrih komentarjev, kar zadeva razlike med različnimi vrstami plovil in za različne namene eh, plavnega prometa, eh, potem, eh, potem naprimer, eh, imamo eh, tudi električna plovila na Danskem in tudi v Amsterdamu, ki ne povzročajo onesnaženja. Eh, In tudi tu je priložnost, naprimer za prometne kratke razdalje. In komisija je prav gotovo pripravljena pomagati, um, um, razvijati pobude za um, nizkooglični promet. Uh, tu gre seveda za podnebne spremembe in e, tudi, da se odpravijo zastoji na celinskih poteh. 2017 bo torej leto pomorskega prometa, zato uh, je tudi pravi čas, za, da britanski poslanci na najboljši možni način izkoristijo čas, ki jim še preostane v parlamentu. Hvala. Jutri bo torej glasovanje, to vemo, in sedaj sledi naslednja točka vloga z ribištvom povezanega turizma pri diversifikaciji ribiškega sektorja. Eh, torej pristojni odbor je PIH, pripravljalec mnenja pa je Istvan Ujheli, ki mu dajem besedo. Hvala. V tem mnenju sem poskusil najti za glavno vprašanje, kako lahko pomaga uh, turizem. Um, Eh, ribiškemu sektorju, kako lahko ustvarimo več delovnih mest eh, in sicer na trajnost način in kar bo pa kljub temu omogočilo ribičem ohraniti tradicionalno identiteto. Imamo zelo dobre primere, naprimer v Italiji, v Grčiji, na Portugalskem, v Španiji torej glavnem dejavnosti na morju in ob obali, ampak eh, morali bol, bi bolj vključiti tudi celinske plavne poti, rike in eh, tudi jezera. 74 predlogov sprememb je bilo eh, pripravljenih, hvala kolegom za te predloge sprememb. Večina teh predlogov eh, vsebuje nove ideje In mislil sem, da ne potrebujemo kompromisa, ampak potem sem se odločil, da bom pripravil štiri kompromisne predloge. Prvi eh, kompromisni predlog eh, se nanaša na eh, ribiški ribolovni turizem. Eh, torej gre za eh, ihti turizem. To, um, in pikta turizem, to so mi pa videli italijani, da se temu tako reče. In treba je to seveda povezati uh, tudi s uh, pobudami za prodajo visokih eh, kakovostnih izdelkov in tudi za ohranitev biotske raznovrstnosti. Drugo je, da je treba mar razviti marketinške platforme in da jih je treba uh, prikrojiti potencijalnim potrebam. Potem tretji amandma se osredotoča na trajnost in na pomen um, okoljsko prijaznih modelov poslovanja in e, Tu upoštevamo predvsem mnenje strokovnjakov za varstvo okolja v, pri regionalnem razvoju. In potem pozivamo komisijo, da pravilno uporabi eh, sredstva iz pomorskega in ribiškega sklada in sicer za boljšo opremo ribiških plovil. In razen tega pozivamo komisijo, da zagotovi ustrezne informacije za regionalno raven in da objavlja tudi <clears throat> kako um, so bili podprti regionalni projekti s um, kakšnim zniskom. E, mislim, da nam je uspel uh, uravnotežen tekst. E, prosim vas za vaše pripombe. To delo je bilo zelo zanimivo. Jaz sem iz Mačarske in veste, da nimamo zelo veliko morja, zato smo se morali veliko naučiti, vendar seveda pa lahko prispevamo tudi svojo ekspertizo za reke in eh, jezera. Imate pa krasno reko eh, Donavo, ki je ne smemo podcenjevati. Hermin van der Kamp je na vrsti naslednji. Dear, mijn eh, collega, mevrouw Suica, die is nog eh, onderweg om eh, naar eh, Brussel. Eh. Torej, hvala lepa, gospod predsedujoči. E, torej, kolegica me je prosila, da povem nekaj v njenem imenu. Torej, um, imamo Donavo, ampak tudi Blatno jezero, ki je zelo veliko. In tudi tam um, je verjetno ribiška dejavnost. Torej, ta pobuda je zelo dobra sektor ribištva. Um, um, torej, treba je povezati ribištvo s turizmom in po mojem je to ekscelentna ideja, odlična ideja. Razumel sem, da štirje kompromisni predlogi so bili torej izdelani, eh, lahko jih sprejmemo. Eh, Jutri do povdan bomo lahko glasovali o tem poročilu. Hvala še enkrat poročevalcu za to, da je oblikoval to besedilo. Želimo predvsem povdariti pomembne ribištva za turizem. Hvala lepa, Gesine Majsna, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi mađarskemu kolegu, eh, kjer eh, tudi imajo ribolov. Torej, hvala lepa za to mnenje. Že vnaprej bi rada povedala, da imamo sedaj štiri kompromise in da bo te kompromise Alde podporil. Pomembno je, da imamo splošno mnenje za odbor za ribištvo, kajti mm, eh, želimo povdariti turizem pri ribištvu. Kajti tisti, ki eh, živijo eh, tam, kjer eh, se ukvarjajo z ribištvom, vedo, da to vpliva na turizem in obratno. In zato obstajajo številne možnosti. Seveda obstajajo razlike po posamičnih regijah. Pri ne, eh, torej nekatere predloge sprememb bomo zavrnili, če bodo preveč regionalno specifični in če zahtevajo eh, nekaj, kar presega izmenjavo, torej da bi organizirali nekaj evropskega. Mislim, da je treba zadeve, eh, da je treba upoštevati subsidijarnost in da se mm, morajo odločiti na kraju samem, ampak pomembno je, da izmenjujemo informacije ribolov je lahko zelo različen po regijah in državah. Torej, zahvaljujem za, za to mnenje in eh, kot rečeno, um, v veliki večini primerov se strinjamo sa tem mnenjem. Hvala lepa, Jean Evans. Hvala lepa. Zahvaljujem se um, ehm, oblikovalcu mnenja. To je zelo zanimiva tema. In uh, tu smo si pogledali turistične vidike in pa razmišljali o tem, kako lahko to vpliva na lokalno gospodarstvo, ampak kako lahko to vpliva tudi na razvoj skupnosti in pa na razvoj gospodarstva. In to je pravzaprav zelo pomemben vidik. In eh, predložila sem nekaj predlog sprememb, eh, moja politična skupina pa podpira to mnenje. Predstavljam Wales ki ima 750 um, mil um, obale, imamo cel kup um, jezer in rek, imamo strategijo, ampak eh, to bi lahko še mnogo bolj nadgradili, zlasti v partnerstvu z drugimi državami. In, bomo, in do, dobro bi bilo to početi na evropski ravni, kot je uh, povedal kolega pred menoj. Poskušali bomo okrepili partnerstva po Evropi, tudi po tem, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Mislim, da bo to za nas postalo še pomembnejše, eh, torej za manjše države, za manjše regije, ki si bodo prizadevali za sodelovanje. Podpiram vse točke v zvezi s skupnim trgom za izmenjavo najboljših praks, s tem, da potrebujemo več eh, usposabljanja, da moramo učinkovito uporabljati eh, sredstva. Treba pa je tudi pogledati, kako smo uporabili sredstva in kaj so bili viri. Torej, vse to so pomembne stvari. Unesla sem tudi predlog spremembe, ki se specifično nanaša na ženske. Eh, ribolov pogosto razumemo kot področje, kjer poglavitno vlogo igrajo moški. Toda mislim, da si moramo pogledati lokalne skupnosti in pa ženske, ki igrajo vlogo, predtem, ki jo lahko igrajo v razvoju um, turizma. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Petja Genova za generalni direktorat uh, Marja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Še enkrat bi se rada zahvalila za velik interes tega odbora, za vse zadeve, ki so povezane s turizmom. Ehm, zlasti se zahvaljujem za eh, vaš interes za eh, turizem, ki je povezan z ribištvom. Ehm, pogledali si bomo predlog sprememb in veselimo se končnega poročila, o katerem eh, bo se glasovali naslednje leto. Kot vedno bo komisija pisno zagotovila svoje mnenje o končnem poročilu. To, da že zdaj vam lahko povem sledeče. Večina predlogov sprememb je v skladu s stališčem Evropske komisije. In končno, radi bi se zahvalili eh, poročevalcu, da je upošteval eh, stvari, ki smo jih dali na razpolago zadnjič in zahvaljujem se za plodno sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa in sedaj še enkrat um, poročevalec. Ištvan Ihejli benyújtott. Hvala lepa. A, torej, zahvaljujem se za predloge sprememb, za dobre impulze. Vse te predloge sprememb smo poskušali upoštevati. Da, e, povedal sem šalo, čež da Mačarska se ne zanima za morja. Ampak v resnici nas ta problem tudi zadeva, ko gre za ribištvo. Številni imajo v mislih vedno morja in pa morske obale pri ribolovu, ampak eh, tudi notranje eh, vodne poti eh, so tukaj vključene. Kajti te so bile vedno predmet sporov, za nje so bile celo vojne. Vključili smo tudi vid, rečni vidik in pa vključili smo tudi eh, trnkarjanje. In tisti, ki želite poskusiti eh, dobre sladkovodne ribe in pa juhe iz sladkovodnih rib, ste presrečno dobrodošli na Madarskem. Dovolite še eno pripombo. Um, prosim, da me um, ne razumete napak, ampak jutri žal ne morem biti prisoten pri glasovanju, um, ne želim biti neuljuden. Um, Eh, kajti udeležiti se mora mednarodnega kongresa v Bratislavi. In prav ta hip moram odpotovati, prosim, ne zamerite mi tega. Seveda pa me eh, bodo obveščali o dogajanju. Hvala lepa. Ja, tudi Bratislava je, eh, leži ob Donavi in eh, Črnomorje je tisoč km oddaljeno od Mačarske, torej tako daleč to spet ni, je že pomembno. In to smo tudi že videli. Torej glasovanje bo potekalo jutri. Glasovanje odboru za ribištvo pa je 10. novembra. Glasovali pa bomo na plenarnem zasedanju o tem poročilu decembra. Sedaj pa tri minutni premor zaradi uh, tehničnih razlogov. Torej, dovolite tri minutni odmor.

Ali ga zumati? Ne, ne, odprimo. Thank you.

Now we can continue. The techni- Lahko nadaljujemo, tehnične težave so rešene. Sedaj pa bomo nadaljevali z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi. Sicer imamo tukaj eh, mnenje o eh, poročilu odbora Regi. Pripravljalec mnenja je Kozma Zlotovski in beseda je vaša. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoče, spoštovane gospe in gospodje. Ehm, zahvaljujem se mm, poročevalcu za to poročilo. Eh, nimamo veliko časa, imamo pa celo vrsto predlogov sprememb. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste unesli svoje predloge sprememb in upam, da bomo lahko končno besedilo brez dvomov sprejeli. Tema je zelo, zelo pomembna in rad bi opozoril na nekatere točke. Načeloma se strinjamo, da Je evropske, da so evropske strukturne in investicijske sklade zelo pomembni za nadaljno izgradno prometnih omrežij v Evropi. Zlasti gre tukaj za povezavo med temeljnimi omrežji in pa dodatnimi, dopolnjujočimi se omrežji. Gre pa tudi za izgradnjo infrastrukture tudi v čezmejnem območju. Številni predlogi sprememb eh, opozarjajo na to, kako pomembno je, da bolje izrabimo EFSI v okviru Evropske razvojne strategije. Eh, trajnost, uravnoteženost, to sta pomembni stvari, eh, torej promet je pomemben element razvoja, to številni povdarjate, gre za razvoj eh, med mesti in pa gre tudi za to, da bi odpravili um, ehm, oska grla v velikih mestih ali pa kako bi jih vsaj omejili. Številni predlogi sprememb opozarjajo tudi na to, da potrebujemo koordiniranje med centralnimi upravami in pa med eh, investicijskimi centri. To je pomembno izvedika regiji. Eh, pomembno je, da že pri načrtovanju upoštevajo lokalne potrebe. Zelo pomembna je tudi podpora Evropske komisije, kajti ta razpolaga za strokovnjaki in pa za finančnimi sredstvi prispevek eh, mora biti v resnici realističen, realen prispevek in mora voditi k temu, da eh, sredstev ne bomo izdajali za napačne stvari, ampak da jih bomo pravilno uporabili. Pomembno je, da eh, nivo financiranja ohranimo. Zlasti, kar se tiče povezav z preostalim delom celine. V Evropski uniji in zlasti v vzhodni in osrednji Evropi imamo obrobna območja, ki so manj razvita iz gospodarskega vidika in kjer vladajo, oziroma kjer eh, vladajo eh, posebni infrastrukturni pogoji. In eh, strukturni investicijski skladi do sedaj niso bili dovolj uspešni. Zlate to velja za tista območja, kjer je izgradnja infrastrukture izredno draga. Pomembno je pa udariti tudi dostopnost do uh, strukturnih investicijskih skladov za majhne in srednje velika podjetja. Še vedno imamo preveč upravnih ovir uh, pri dostopu do finančnih sredstev in zlasti na prometnem področju te ovire obstajajo. Zato je treba komisijo opozoriti na to, da eh, upravna, uprava administracije ne sme biti pomembnejša od zastavljenih ciljev. Še enkrat se zahvaljujem za sodelovanje z vsemi pričevalci v senci in upam, da bo odbor eh, jutri nagradil naša prizadevanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod dekan. Ja, äh, mevrouw. Voilà. Najprej sem hotel pravičiti gospod Šujco. Zahvaljujem se vsem za sodelovanje eh, in pa za delo na tem pomembnem dosjaju. To je za nas zelo pomemben trenutek. Um. Um, torej, prometni sektor mora postati tu bolj aktiven v okviru tega naložbenega programa. 13 kompromisnih predlogov je bilo obravnavanih. 12 od teh 13 kompromisnih predlogov uh, moja skupina podpira, vendar dva predloga spremembe socialistične skupine in sicer Ejan Sender in Rivo. Mm, torej dva kompromisna predloga sta, ko gre za zadolžitev nacionalnih oblasti in posledice tega um, bi čutili na nacionalni ravni za investicije v promet. Um, po moje je prezgodaj, če bi rekli, da če vlagate v promet, da naj se to ne šteje v okviru nacionalne zadolžitve. To je enostavno preveč poenostavljena argumentacija. Mogoče bi komisija lahko storila nekaj v tem okviru. Loik tu v Belgiji. Um, torej, tam je nastal en tak primer. Žal um, ne moremo glasovati za to jutri, o tem je treba razpravljati še nekaj časa. Torej, predlogi socialistov so dobri, vendar jih še ne moremo potrditi. Hvala lepa. So, thank you very much. Uh, now I have the uh, pleasure to. Um... Gospod Ertug, predstavil vam bom uh, mnenje pročevalke o senci. Kristin. Torej, to je težko izgovoriti uh, uh, meni, bavarcov. Dovolite da vam predstavim mnenje Kristin v zvezi s tem poročilom. Poročilo gre v pravi smeri in vključuje številne pozitivne izziv, izide. Tukaj je šest ali sedem točk, ki bi jih rad povdarjal. Treba je maksimirati prispevke strukturnega sklada za to, da bi dosegli cilje za mesta in da bi zagotovili zadostno financiranje za uresničevanje eh, načrtov za mestno mobilnost. Potrebujemo boljšo sinergijo pri izvajanju eh, skladov v prometnem sektorju. Eh, treba je. Um, torej dopolniti manjkajoče načrte. Potem so to še drugi pomembni elementi oziroma pozitivni elementi pomen kohezije, povezava s cilji TNT in pa potreba potem, da znižemo upravno obremenitev. Vse to je vključeno v besedilo. Ne glede na to pa bi eh, radi povdarili dve pomembni točke pred glasovanjem. Prvič, treba je povdariti, da, mora biti vzvod, da je vzvod finančnih instrumentov zelo nizek ali pa neobstoječ v, v prometnem sektorju. In um, uh, nepovratna sredstva so najbolj eh, uh, primerno sredstvo. In drugič, potrebujemo več eh, proračunske eh, prožnosti pri strukturnih skladih. Za naš odbor je relevantno, da zauzamamo mnenje stališča v zvezi s tem, kajti vsi vemo, da so investicije v trajnostne infrastrukture nekaj, kar zahteva um, veliko javno investicijo, kajti to je manj privlačno za zasebni sektor. Hvala lepa, Ismail in Kristin. Eh, Dominik Riki je naslednji. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu. Podpiramo kompromise, ki so bili pripravljeni. Pri nekaterih predlogih spremembe bomo poskušali izboljšati besedilo Pin van de Kamp je že izpostavil eh, nekaj komentarjev. Upoštevati je treba tudi proračunsko politiko držav članic, kar se tiče kotizacije. Eh, previden bom eh, ostati, moramo znotraj področja uporabe tega poročila, ne smemo se spuščati v preveč težav na vprašanja. Nekatera se tičejo specifike kjer moramo biti previdni. Ampak načeloma podpiramo te kompromise. Dodal bi še naslednje, če dovolite. Zadovoljni smo, da poročevalec ustraja pri tem, da mešamo različne finančne instrumente, da imamo regionalno raven, da imamo posebne sklade, da imamo različne finančne instrumente. To je zelo pomembno in uh, to je dobra odločitev. Morda bi lahko v večji meri izpostavili, tega namreč nismo naredili, gre bolj za te, eh, tehnično zadevo, eh, izpostavili bi lahko upravljanje eh, skladi. Upoštevati je treba tudi finančno uredbo. Seveda to eh, ne spada nujno v to poročilo, zato tega ne omenjamo v takšni meri, ampak finančna uredba lahko v nekaterih primerjih eh, prepove uporabo tovrstnih eh, skladov, Eh, na področju prometa. Eh, kot verjetno veste, kot verjetno vejo kolegi, eh, ki sedijo v odboru za proračun. Poročevalec, in to je tretja točka, je ustrajal tudi pri koordinaciji med nacionalnimi načrti, skrbeti je treba za sodelovanje med lokalno in regionalno ravnjo. Najti moramo dobre načine čezmenjega povezovanja, eh, pa seveda upoštevati tudi urbana področja, ki so posebna eh, tema. Toliko eh, glede specifičnih komentarjev, to poročilo se nam zdi odlično, lahko ga podpremo, podpiramo tudi kompromise. Hvala. Hvala lepa. Čudim se, da. Eh, kolega ni omenil 800-metrske eh, vrzili med. Eh, Valencijanom. Uh, Komisija. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kratka bom, kajti pravzaprav eh, se v glavnem strinjamo o tem osnutku in eh, povedali ste same zelo dobre stvari. Dovolite samo eno pripombo, eh, ki je pomembna za zdaj in pa za naslednja leta. Ehm, torej, poročilo komisije omenja platformo odprtih podatkov. In seveda se vsi vedno sprašujete, kam denar gre. Programsko obdobje, torej pri tem programskem obdobju lahko prvikrat vnaprej povemo, kam bo šel denar, eh, v katere sektore, torej toliko, toliko in toliko milijard v prometni sektor, naprimer, lahko pa tudi navedemo kilometre železniških poti, cest in pa eh, trajnostnih načinov prometa. Podatki so že na razpolago. Torej, eh, na platformi odprtih podatkov dobite vse informacije po programih, po državah za sedemletno obdobje. Um, In dobite tudi informacije o dodeljenih sredstvih. To so pomembne informacije ki jih lahko uporabite takrat, ko greste v svoja volivna okrožja in potem lahko preverite, ali eh, vsi ti programi tudi opravljajo svoje naloge. Tam eh, lahko, torej na tej spletni strani, lahko eh, preverjate, ali eh, stvari tečejo tako, kot eh, obljubljeno. Hvala lepa. Eh, glasovanje poteka jutri v odboru regiji, pa eh, datuma še ne vemo. Aha. Se opravičujem. Uh, gospod Zlatovski, dobi še enkrat besedo. Pravzaprav nimam več eh, kaj dodati. Vse ste že povedali. Uh, Jutri bo potekalo glasovanje v našem odboru. Sicer pa se še enkrat eh, zahvaljujem za tolmačenje v Nemščino, kajti hm, sedaj eh, se mi, mi ni bilo potrebno nadeti eh, slušalk. Dobro, torej eh, glasovanje jutri eh, v odboru regije pa bodo verjetno glasovali novembra, eh, decembra pa je predvideno glasovanje na plenarnem zasedanju. Eh, Dobro, prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu, to je letno poročilo o eh, evropski konkurenčni politiki, to je mnenje o eh, poročilu na lastno pobudo iz Ekona. Eh, Jackie Foster je pripravljala mnenja, danes pa je ni z nami. Da, zamudila je njen let. No, čudovito. Gospod Zlodovski jo bo nadomestil torej svoje mnenje napisala v angliščini in zato bom to prebral. V smislu, torej kar se tiče mnenja, eh, bi rada povedala sledeče. Eh, tukaj obstajajo eh, ovire med državami članicami, ki povzročajo razdrobitev v notranjem trgu in predstavljajo ovire za konkurenčnost. Zato potrebujemo večjo politično voljo za strani Evropske komisije in držav članic, da bi v resnici eh, dokončali notranji trg za promet. Potem je tu še ena pomembna stvar eh, eh, poročila. In sicer je to digitalna tehnologija v turističnem in prometnem sektorju. Za poročevalca je to priložnost za eh, spodbujanje konkurenčnosti, za ustvarjanje delovnih mest in pa za um, stranke. Pozdravljamo eh, tudi odločitev komisije, da bo eh, sprejemala sporazume o letalskem prometu z um, ehm, akteri zunaj Evropske unije. Tu bo okrepilo dostop do trga in zagotovilo tudi nove poslovne možnosti za zelo konkurenčen, za vodilni eh, evropski letalski sektor in to bo koristilo strankam in ustvarjajo delovna mesta. In končno eh, mnenje jasno povdarja, da je eh, treba ohraniti celovitost notranjega trga, zato da bi zagotovili odprto in pošteno konkurenco med zasebnimi in javnimi operaterji na področju prometa, turizma in pošte. Hvala lepa. Hvala lepa.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 na potovanju, torej vsi so nekje na potovanju in niso prispeli pravočasno v Bruslj in zato moram govoriti v imenu svojega italijanskega kolega. Želim predvsem se zahvaliti Jacqueline, Jacqueline Foster in Tomasu Zlotovskem za to, da jo je nadomiščal in da je predstavil v njenem imenu to mnenje. Mislim, da je dobro, da odbor za promet pripravi poročilo o konkurenci um, in sicer k, veliko je um, sredstev, ki jih lahko investiramo na tem področju in to je seveda izziv. E, treba je seveda tudi stimulirati konkurenco v Evropi in mislim, da je dobro, da e, je Jacqueline Foster pripravila to poročilo in da bomo poslali v imenu tega odbora poročilo tistim, eh, ki jih to zanima. Jutri bomo glasovali naprimer o uredbi za pristaniške storitve in ta uredba, kot vemo, mu naj bi bolj odprla trg na tem sektorju. Veliko se je razpravljalo o tem, kaj je javno in kaj ni javno, torej kaj je zasebno nekateri mm, so mnenja, da morajo določene pristaniške storitve ostati javne, drugi se bolj zauzimajo za to, da so zasebne. Ampak s to uredbo o pristaniščih bo, sta, bo konkurenca na tem sektorju na vsak način um, se izboljšala jaz in tudi kolega Izmail sva hotela opozoriti na um, svežen komisijo v zvezi s cestami. Vsi vemo, da je prevoz na cesti zelo konkurenčen, kompetitiven sektor. Um, um, in tu smo takoj potem spet pri kapodaži, pri socialnem dumpingu. pri eh, delovnih pogojih in tako naprej. Lansko leto smo sprejeli svežen, kot eh, se prav gotovo spominjate, za to področje. In um, odpiranje trga je šla, šlo za nekatere predalece, nekatere pa je bilo preveč omejeno. Uh, nekateri so bili mnenja, da se ne odpiramo dovolj. dovolj. Vendar mislim, da nam je uspelo premagati šibke točke in eh, te um, čezmejne omejitve, eh, to je tehnični stebr eh, železniškega svežnja, to je nekaj dobrega. In še nekaj, gospod predsednik, Eh, danes pa povdan smo že govorili o evropskih skladih, eh, tudi eh, strukturni sklad in instrument za povezanost Evrope, EFSI, vse nudi naložbene možnosti za prometni sektor in sicer na ekonomski bazi ob upoštevanju večje konkurence. Ne smemo se bati konkurence. Moramo se enostavno soočiti in pravilno oceniti situacijo. Kolega Salini pravi, da so predvidene še državne pomoči, državne podpore in da bo to še naprej igralo pomembno vlogo v tem dosjeju oziroma ne vemo natančno, kakšen bo eh, dokončni eh, učinek tega. Na vsak način eh, sem prepričan, da. Eh, nam bo uspelo najti dogovor o tem. Hvala lepa. Ismail Ertok. Opravičujem gospod Tabatel, poročevalko v Senci. Torej, moja čast je, da predstavim njene pripombe. Poročevalka v Senci iz SND podpira točko 4 v zvezi z tem, da je treba izkoristiti priložnost digitalnih tehnologij. To, da obstaja nekaj vidik v tem eh, poročilu, za katerimi se ne moramo strinjati. Splošni vtis je, da eh, socialni vidiki skoraj da niso zajeti. Podpiramo konkurenco kot motor za rast, želimo pa poudariti tudi to, da je treba dokončati notranji trg za promet, ampak to ne sme iti na stroške socialnih pravic tistih, ki delajo v tem sektorju in da se tudi ne sme znižati kakova storitev. V tem eh, kontekstu točke 1, 2 in 3 bi lahko izboljšali, sicer tako, da povdarimo to, da je treba doseči ravno težje med koristmi za podjetja in pa za industrijo in pa eh, zaščito delavcev v prometnem sektorju. Eh, cestni prometni sektor nam je do sedaj podal so številni pri mere, kjer je odprti trg privedel do izkoriščanja delavcev. In kar se tiče druge točke, podpiramo eh, zahtevo, da zakonodaja na področju prometa ne dosega zadostno stopno izvajanja. Opozorili so sedmo točko, ki povdarja nevarnost enostranskih ukrepov za strani držav članic. In v tem smislu bi radi povdarili, da potrebujemo več koordinacije med državami članicami Evropske unije. Najbolje bi bilo, če bi ustvarili Evropsko gospodarstva, cestno agencijo, za katero se je izrekla večina eh, poslancev v zvezi z socialnim dumpingom. Hvala lepa, sedaj pa Pavel Telička. Uh, to... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad povedal, da nikogar ne zamenjujem, sam sem eh, odgovorna oseba za to temo. Kar se tiče osnutka, bi rad povedal naslednje. Po mojem mnenju je to dober osnutek zelo osredotočenje, zelo jasen je in ne posega v pristojnosti drugih odborov. To je prva stvar. Drugič, popolnoma se strinjam s tem, kar pravi Jackie Foster. Mislim, da obstaja pomankanje politične volje za nadaljni eh, razvoj eh, tega enotnega trga za promet. soočamo se tudi eh, s težavami pri izvajanju obstoječe zakonodaje. To je po mojem mnenju res. Zdi se mi, da je prav, da izpostavljamo pomankanje enakih pogojev za zasebni in javni uh, sektor. Tretjič, Poštena konkurenca je bistvenega pomena, razlikovati je treba med eh, enakimi pogoji za vse in protekcionizmom. To je izpostavljeno tudi v snutku, tako da tudi te komentarje podpiram. Uložil bom več predlogov spremembe, s katerimi želim okrepiti določene vidike besedila, naprimer kar se tiče poštene konkurence. Rad bi, da upoštevamo vsega, različne dosjeje, naprimer eh, sodelovalno gospodarstvo in pa pošne storitve. Se mi pa zdi, da je Jackie Foster pravilno zastavila naše delo in eh, to podpiram. Hvala. Gospa Kiljana. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen valittu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na srečo mi je uspelo priti v dvorano pravočasno, nadaljevala bomo v finščini, če dovolite. Rada bi se zahvalila Jackie Foster za osnutek mnenja. Seveda so tukaj mnenja deljena, zdi pa se mi, da je pristop poročevalke pravilen. Ne morem se strinjati sicer eh, z vsemi elementi osnutka, ampak vseeno čezmejne dejavnosti, promet in turizem. Eh, tukaj je veliko sodelovanja na različnih eh, ravneh. Imamo eh, na to letalski sektor, kjer obstaja konkurenca vizavi tretjih držav. Mislim, da smo včasih preveč protekcionistični, ko poskušamo ščititi naprimer naša podjetja na področju cestnega prometa. Tudi konkurenčnost med bogatimi in revnimi državami je treba izpostaviti, kar se tiče železnic. Trgi nastajajo eh, oziroma so nastajali v nekaterih državah, eh, kjer sedaj razpadajo različne oblike trgi prometa vplivajo na potrošnike in na finance. Promet je pomemben tudi z vidika razvoja digitalnih tehnologij. Podjetja eh, si konkurirajo tudi z tega vidika. Konkurenca seveda ni eh, neka čarobna paličica ni niti pot do pekla. Je pa pomembno, da so pravila, da je zakonodaja tukaj jasna in da so ta pravila tudi poštena do vseh akterjev. Zavedati se moramo tudi dejstva, da prometni sektor obstaja za določen namen, da služi tako sektorju, kot tudi seveda eh, uporabnikom. In to moramo vedno imeti v mislih. Poskrbeti moramo za dobre storitve. Hvala. Naslednji je tudi poročevalec v senci, ki je tu prisoten. And, uh, is... Keith Taylor, najlepša hvala. Resnično mi je žal, da Jackie ni tukaj. Upam, da se nam bo k malu pridružila in uh, veselim se sodelovanja z njo pri tem uh, poročilu. Tako kot uh, kolegica, sem tudi sam poročevalec v senci za zelene. Po mojem mnenju je edini način, da dosežemo eh, enake pogoje za vse, da zagotovimo ustrezno konkurenčnost, eh, ta, da upoštevamo dejanske stroške vsake oblike prometa. Poglejmo si na primer prvi odstavek, kjer Jackie govori o tem, da bi naj zagotovili eh, odprto in pošteno konkurenco. Mislim, da je treba upoštevati stroške vsake oblike prometa. Upoštevati moramo tudi toplogredne pline, eh, posledice za zdravje, onesnaževanje, podnebne spremembe in varnost. Trenutno teh stroškov ne upoštevamo. Rezultat je ta, da eh, enakih pogojev ni, da odprte in poštene konkurence ni. Dejanska cena, eh, pošteni davki in drugi ukrepi lahko privedejo do eh, trajnostnejših eh, oblik prometa, naprimer celinske plovne poti ali pa železnice, izboljšamo lahko učinkovitost, zaščitimo lahko podnebje in okolje. Poglejmo si naprimer letalski sektor. Letalski sektor je dober primer. kolegica se ni uspela ukrcati na svoje letalo, obenem pa je tukaj veliko posrednih in neposrednih eh, subvencij, državnih subvenc, velik, subvencij. Veliko je izjem za različne davke, davek na dodano vrednost, vse skupaj v višini eh, 43 milijard evrov letno. Veliko vlad, ki se sooča eh, z dolgovi, bi lahko na ta način eh, pridobilo več sredstev zagotovili bi bolj eh, trajnosten eh, promet in eh, bolj pošteno konkurenco. Pozdravljam sporazum, ki je bil dosežen prejšnji teden o globalnih ukrepih za varstvo podnebje. Na generalni skupščini je to zgolj prvi korak in nismo šli dovolj daleč, da bi zaščitili okolje. Letalstvo mora biti predmet normalnih standardih davkov pri tem potrebujemo ustrezne učinkovite mehanizme na podlagi uh, trga. Vsi uh, leti iz Evropske unije in v Evropsko unijo bi morali spadati v uh, ta sistem po letu 2017. Sam bom uložil nekaj predlogov spremembe, s katerimi bomo odrazili naša stališča. Izpostavili bomo uh, tudi pomankanje intra in intermodalne konkurence. Uh, izpostavili bomo pravice uh, Eh, potnikov in socialni dumping. Veselim se že na elektrene razprave. Hvala, gospod predsednik. Hvala, Lucy Enders. Njen na vrsti naslednji. Um, well... Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se z marsičem, kar so že povedali kolegi in kolegice. Mislim, da je pomembno, da izpostavimo socialne vidike zaposlovanja in dejstva, da se moramo izogniti tej bitki. Uh, in teku proti dnu. Upam, da bomo eh, to lahko rešili s pomočjo predlogov sprememb. Mislim, da to mnenje trenutno uh, ni popolno, ker pozablja na promet kot na bistveno javno storitev. To ni neka opcija za večino ljudi. Eh, ljudje se zanašajo na promet, da pridejo v službo, da ohranijo svoje delovno mesto. Raziskovalna eh, služba parlamenta je pripravila odlično študijo, o kateri smo se pogovarjali lani, glede povezav med javnim eh, prometom in socialno vključenostjo. In to je treba upoštevati, ko eh, obravnavamo prometno politiko. Tega ne smemo zgolj vreči v isti koš s konkurencov. Študija komisije je zgodaj letos izpostavila tudi povezave med eh, pogodbami za javne storitve in eh, področjem prometa. Od leta 2008, eh, od finančne krize naprej, se številne države članice soočajo številnimi težavami, zato ker javni promet nima dovolj velike podpore. In s tem prehajamo k naslednji točki, o kateri bomo govorili. Ne strinjam se z nekaterimi deli eh, mnenja. Ne gre za to, da se ne bi strinjala z ničemer, ampak eh, to mnenje lahko izboljšamo. In s Nilsom je na vrsti naslednji. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad izpostavil dvoje. Najprej socialni vidiki. Tu gre, zelo, tu gre za zelo pomembne odločitve in izpostaviti je treba tudi socialni dumping. Vemo, kakšno je mnenje eh, večine in eh, to bo seveda vplivalo na to besedilo. Drugič, govorili smo o optimizaciji uporabe strukturnih skladov in naložb. Govorili smo o, resnično o maksima, eh, maksimizaciji, govorim o moji državi, pa tudi v drugih državah in ugotovili smo, kakšne posledice imajo ti ukrepi na, dolgo, na dolgi rok. E, to je pomembno za razvoj turizma. Poskušamo najti sredstva za te naložbe. Regionalni skladi in pa investicijski eh, skladi ne morejo vlagati sredstev v iste projekte. To ni mogoče, to ni dovoljeno. Ne moremo imeti uh, dveh različnih eh, virov financiranja. A gre pri tem res za optimizacijo eh, našega delovanja? Ne. Eh, uporabiti moramo vse možnosti, ki jih imamo teoretično na voljo. To, kar je pomembno strateško gledano, je pomembno tudi za zaposlovanje in rast. In to je predlog, ki ga imam. Hvala. Hvala. Zdaj pa želim tudi jaz še povedati nekaj o tem. 12 let sem v Evropskem parlamentu in ko gre za načela, torej uporabnik plača, um, onesneževalec plača, internalizacija eksternih stroškov, smo vse politične skupine vidno oblikovali skupno stališče. Ko pa gre potem za prometni sektor in nek poslanec CDU-ja e, je rekel, da na prometu tržno gospodarstvo ne velja, ne šteje. Torej, ravno način prometa, ki škodi okolju, je davčno razbremenjen, okolju prijazni načini prometa pa so preveč obremenjeni. Tu imamo predstavnico generalnega direktorata za konkurenco, ampak kaj ugotavljamo? Da komisija vidno se osredotoča samo na cistni promet, tam je treba zagotoviti konkurenco, pri železniškem prometu, pri um, plavbi in tako naprej, pa ne. Če pa primirjamo te sektorje, je drugače. 30 milijard dobijo letalske družbe vsako leto podarjeno, zato ker ne plačujejo davka na dodano vrednost in eh, dodatka za kerozin. Um, Potniki v železniškem prometu pa morajo to plačati, zato je letalski promet in so uh, leti poceni, um, potovanje v železnico pa drago. In zato sprašujem predstavnico generalnega direktorata za konkurenco, kaj pa pravzaprav delate na tem področju, kako ravnate s tem uh, um, načela, za katera smo se dogovorili, je treba uveljaviti na celotnem področju um, prometa in veselim se odgovora predstavnika generalnega direktorata. Prosim. Wir haben drei Menschen von der DG Competition. E, trije so tu iz generalnega direktorata, e, ki se bodo dogovorili, kdo bo e, odgovoril, ampak toliko časa si bomo vzeli, kajti vsebina je bolj pomembna kot hitrost. This question does not seem, in the first place, a direct competition-related case. You are seeming to hint at. Um, Pravite, da bi lahko obravnavali morebitne nezakonite državne subvencije. Davki so v pristojnosti držav članic zaenkrat. Na nekaterih področjih se poskušamo boriti proti izogibanju davkom, ampak na tem področju imamo zakonodajo, ki jo pripravljajo države članice. To pomeni, da eh, nismo pripravili nobenih ukrepov na tem področju. Darf ich mal kurz želim na kratko opozoriti na naslednje. V Nemčiji je tako, da od 23 eh, letališč jih je 17 deficitarnih in se jih vzdržuje samo zato, ker dobivajo državno pomoč. Vendar, ko je šlo za železniško povezavo Berlin-Breslov in je to bilo um, um, deficitarno, so ukinili to povezavo. Zato se zauzamem za državno pomoč za vse sektorje promet ali za nobenega. Tu ne gre samo za davčno zakonodajo. Vem, da ste pri letali, nekaterih letališčih intervenirali, naprimer pri letališču Han in to je bilo pravilno, pri drugih pa ne. Zakaj se državna pomoč eh, pri nekaterih sprejema, pri drugih pa ne? Vi govorite torej o letališčih in letalskih povezavah. Trg za letalski prevoz je liberaliziran od 90. leta naprej. E, letališča smo dolgo videli kot infrastrukturo, šele od sodbe e, proti dvorani Leipzig se je pokazalo, da z pravnega vidika državne naložbe v infrastrukturo e, so lahko um, obravnavane kot državna pomoč in na to smo se odzvali in sprejeli uh, smernice 2013. leta in odprli več kot 100 primerov od Španije do baljskih držav. Torej, mi smo dejavni na tem področju in tudi jaz natančno vem, da samo tri letališča v Nemčiji služijo denar. Um, določili smo prehodno obdobje desetih let, kjer so uh, dovoljene take uh, podpore, potem pa naj bi bil konec s tem. Torej, prosim, da ste nam date nekaj časa, smo na pravilni poti, vendar malo pozneje smo s tem začeli. Hvala lepa. Sedaj pa Bin van der Kamp. Ehm, Hvala. Nimam zelo jasnega upogleda v tem. Dobro, na vaše vprašanje je bilo odgovorjeno, ampak mogoče bi um, morali izvedeti tudi za mnenje komisije o besedilu uh, Jacqueline Foster. Komisija ni nič povedala o tem, ali bi lahko um, kaj povedali o tem. Jaz ne morem nič povedati o tem, ampak komisija pa se bo gotovo odzvala na to poročilo. Ne vem, kdo, kateri predstavnik komisije bo podal stališče komisije. To nam seveda, to nas seveda zanima. Komisija beseda je vaša. Okay, I'm DG Competition and not the Prihajam iz GD za konkurenčnost, nisem komisija, ampak z naših vidikov se strinjam s tem. Uh, predlagam, da parlament hitro spreme četrti železniški svežen. Železnice so področje, kjer je treba nekaj narediti in tam so eh, meje v pristojnosti držav eh, oziroma so eh, meje v pristojnosti držav članic, pa tudi v pristojnosti parlamenta, da spreme zakonodajo. Po komisiji pa dobi besedo spet Kosma Slotovski, ki tu nadomešča Jackie Fosta. Hvala za vse pripombe v imenu gospe Foster in veselim se razprave, ki bo sledila. Hvala. Um, rok za vložitev sprememb je 13. oktober. Uh, glasovanje v odboru TRAN bo 10. novembra, v odboru ECON 5. decembra, glasovanje na plenarnem zasedanju, tu pa še ne, bi, ne, bo, ne bemo, kdaj bo to glasovanje. S tem smo pri naslednji točki, to je letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Poročevalec je Boguslav Liberacki, ki ga ni. Medtem smo se že navadili na to, Lucy Anderson ga nadomešča in beseda je njena. Well, Najlepša hvala. Veseli me, da me je Boguslav Liberacki prosil, da ga nadomeščam pri tej temi, ker govorimo o našem mnenju v zvezi z letnim poročilom o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, Evropska investicijska banka že dolgo prispeva k infrastrukturnim projektom. Ti so hrbtenica notranjega trga. S tem prispevamo k rasti in delovnim mestom. Tudi investicije v Londonu, naprimer, eh, so pokazali, in tukaj imam osebne izkušnje, da je to res. Ob enem obstajajo drugi viri eh, financiranja, naprimer eh, instrument za povezovanje Evrope, kohezijski skladi in strukturni skladi. Uporabljati je treba različne vire financiranja, pri tem bo poskrbeti za koordinacijo med EIB, eh, e komisijo in državami članicami. To koordinirano financiranje bi morali po mnenju eh, Boguslava osredotočiti na eh, evropske cilje v eh, zvezi TNT. Seveda pa vseh virov eh, vsi ne moremo uporabljati. Naprimer, pri instrumentu za pozvanje Evrope in kozijskih skladih se osredotočamo na eh, nepovratna sredstva, pri drugih oblikah financiranja pa imamo posojila, naprimer pri Evropski investicijski banki. Poročevalec tako izpostavlja pomen koordinacije, dopolnilnosti in komplementarnosti dodatnega financiranja poročevalec izpostavlja, da bi morala Evropska investicijska banka skrbeti za geografsko uravnoteženje investicij. Nove in stare države članice bi morale imeti enak dostop do infrastrukturnih naložb. Zato je pomembno tudi, da izpostavimo smernice za javno-zasebna uh, partnerstva, tako da bomo zagotovili pravno gotovo za tiste, ki pripravljajo eh, projekte, ki jih financira Evropska investicijska banka. S tem se bomo izognili kriminalizaciji oziroma težavam pri različnem tolmačenju pravil. Ne na zadnje, gospod Liberacki pozdravlja podvojitev in eh, podaljšanje EFSI-ja. Upa, da bomo s tem eh, hitreje dopolnili osrednjo mrežo TNT do leta 2030. Klobiš? Hvala, vam bim spet. Hvala, gospod predsednik. Danes pa povdan. So uh, imeli nekateri problem um, s prevozom in so kje obtičali. Želim se zahvaliti za to mnenje, ki je zelo jasno tu gre za letno poročilo o dejavnostih Evropske investicijske banke eh, in v tem mnenju je vključenih veliko idej. Evropska investicijska banka veliko investira v promet. To vemo. In to tudi piše v tem besedilu. 40 milijard evrov je bilo vloženih lansko leto strani EIB v področje prometa. Torej, to je zelo visok znesek. EFSI, Evropski naložbeni sklad, je mogoče malo v rahli zamudi. Ampak. Um, ugotovimo lahko, da infrastrukturni projekti zahtevajo seveda tudi dolgoletne priprave. Če začnemo 2014, potem 2016, če ni možno zagotoviti sredstev za to, mogoče 2018 ali pozneje. Ampak dobro je, da bi EIB um, mogoče več investirala tudi v oglaševanje, da bi se bolj videlo za to možnost. Kaj ti, torej, if si lahko pomaga, ampak eh, vsi tega še ne vedo, potem naložbe v trajnostni promet. Pred kratkim smo imeli konferenco COP21 in potem eh, sporazum iz Montreala in trajnost, inovativnost, vse to je povezano in EIB lahko odigra pomembno vlogo tudi na tem področju. In na zadnje, kar zadeva podpore, torej povezovanje različnih sredstev bodi so, da so to garancije, ne pa vratna sredstva, posojile in tako naprej. Treba je zagotoviti ustrezno mešanico vseh teh instrumentov. V nekaterih državah to žal še ni možno in mogoče bi, morali, bi morala EIB temu vidiku posvetiti večjo pozornost in mogoče bi v tem poročilu lahko še bolj izrazito opozorili na pobi, možnost, da se pobižejo različni, različne možnosti financiranja. Dominik Rike. No, nimam nekih drugih komentarjev, mislim, da moramo vsi malce razmisliti. Dejal bi takole. Evropa. Evropska investicijska banka je banka in deluje kot banka. Ne moremo jo šteti med politične institucije Unije. Njeno delo je zelo pomembno, treba ga je uskladiti z delom drugih akterjev, držav članic, regionalnih predstavnikov in uh, tako naprej. Z tega vidika ta banka opravlja zelo pomembno delo, skrbi za uh, naložbe, še posebej naložbe v infrastrukturo, ki nas zadevajo. Kljub temu pa ugotavljamo, in to je aktualna tema, da ni strukturnega sodelovanja med eh, neposrednimi organi Unije, ki skrbijo za financiranje, in eh, Evropsko investicijsko banko. To pomeni, da mehanizmi striktno Unije, komisija, naprimer strukturni skladi, posebni skladi, kot je eh, instrument za povezovanje Evrope, eh, ni vsi ti eh, viri niso dobro usklajeni z Evropsko investicijsko banko in uh, niti ne z EFSIM. Ker je uh, eh, načrt uh, ni bil najbolje sprijet v banki, nimamo. Ni dobrega sistema koordinacije med različnimi viri. In to je težava, ki jo je treba izpostaviti. Letno poročilo, ki je predmet tega poročila, ne moremo več obravnavati iz, na enak način kot doslej. Neposredno povezovanje dejavnosti komisije z dejavnostmi eh, AB, ki zagotavlja eh, načrt podpore naložbam s pomočjo jamstev, eh, je treba izboljšati in tukaj moramo ustrajati eh, v poročilo. Ne smemo se ponovno vračati k komentarjem o delovanju banke na nek nov način moramo razmisliti o tem. Hvala. Meijer Kilönen je na vrsti naslednja. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu Liberatskemu za ta osnutek. Imam nekaj komentarjev, eh, na ta način bom pripravila tudi predloge sprememb. Najprej bi rada vse spomnila, če ste na to pozabili, da smo prejšnji teden v parlamentu glasovali o eh, sprejemu pariškega podnebnega sporazuma. Podnebnim spremembom ne bomo stopili na prste eh, z ukrepi v parlamentu, potrebujemo ukrepe v praksi in zato potrebujemo finančna sredstva. Za njih pa bomo prosili v prihodnosti ukrepe na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije treba ustrezno usmeriti tako, da bomo zmanjšali izpuste, da bomo razogličili eh, naše sektorje in da se bomo borili eh, proti podnebnim spremembam in učinkom podnebnih sprememb. To je pomembno tudi v prometnem sektorju. Sedaj govorimo o financiranju EIB in mislim, da je to eh, prav tako zelo pomembna tema. Upam, da bomo vse to upoštevali pri pripravi tega mnenja. To pomeni tudi, da je treba ustrezno oceniti projekte in da moramo najti nov način ocenjevanja projektov. Pri projektih je treba upoštevati eh, podnebne in okoljske eh, učinke. Drugič, upam, da bomo lahko eh, spremenili naš način razmišljanja. Ne smemo govoriti o prometni infrastrukturi kot o edini rešitvi. Najti moramo. Eh, načine boljšega izkoristka eh, obstoječe infrastrukture. Razmišljati moramo o povezavah, o avtomatizaciji, naprimer. Bojim se, da v eh, tem trenutku veliko investicij gre v nič, da so napačne in da sledimo napačnemu modelu. Pri tem ne smemo govoriti zgolj o prometni infrastrukturi, govoriti moramo tudi o storitvah in tako eh, bodo videti tudi moji predlogi sprememb. Hvala. Robert Zile na vrsti naslednji. Najlepša hvala, gospod predsednik. Se upravičujem za zamudo. Hvaležen sem gospodu Liberackemu za pripravljeno poročilo. to poročilo o Evropski investicijski banki je pokazalo eh, na nekaj, o čemer še nekaj časa govorimo v eh, našem odboru za promet. 50 odstotkov naložb je našlo svoje mesto v tako imenovanih starih državah članicah Evropske unije. Vzhodne države članice pa niso dobile finančnih sredstev niti za enega od eh, večjih reznih eh, infrastrukturnih projektov. To geografsko neravnovesje se bo s časoma še povečalo. Če si pogledamo eh, načrte, kakršni so bili ti v preteklosti, lahko vidimo, da bi naj poskrbeli za koncentracijo 45 odstotkov, ampak to ravnotežje se skriva v treh eh, velikih državah. Če si pogledamo naprimer eh, sektor eh, energetike, 40 odstotkov je bilo sredstva namenjenih energetiki in vse te probleme bi lahko predvideli. Neravnovesje je veliko, Na zasedanju v Bratislavi je bilo odločeno, da bo EFSI podaljšan za odobje dveh let. Ampak eh, nič se ne bo spremenilo in zelo kritičen sem do tega, kar se dogaja. Mi si prizadevamo za razvoj prometne politike poskušali smo podpirati okolju prijazne oblike prometa, naprimer železnice. Če si pogledamo, kam so namenjena finančna sredstva, pa vidimo, da so namenjena predvsem tistim oblikam prometa, kjer lahko uh, hitro in preprosto zaslužimo. S pomočjo poročila Liberacki bi lahko izpostavili to problematiko. Na ta način bi eh, lahko spremenili to politično usmeritev z vseh različnih vidikov. Ja. Jetzt. Hvala lepa, Fajden O'Connor iz. Uh s komisije. Ne, prišel je Herald Reuters, ki je prav tako dobrodošel in redovidni smo, kaj nam ima povedati, čeprav ni spremljal razprave. Vendar ima veliko izkušenj in s tem bo tudi prom, premagal ta deficit, ki je nastal, ker ni sledil razpravi. Najlepša hvala, gospod predsednik, in eh, lepo zdrav vsem poslancem in poslankam gospe in gospodje, nisem eh, slišal celotne razprave, tako da težko odgovarjam na tista vprašanja, ki ste jih zastavili. V zadnjih dveh letih smo bili priča eh, instrumentu za povezovanje Evrope, ki se je zelo pozitivno razvijal. Eh, praktično vsa nepovratna sredstva so bila namenjena, kar pomeni skoraj 20 milijard. Veliko preveč imamo prijav, imamo veliko zdravih projektov, eh, ki jim lahko prižgemo zeleno luč, eh, če bomo dobili na voljo dodatna finančna sredstva. Pri tem instrumentu smo se osredotočali na dodano eh, vrednost na ravni EU, to so čezmejne zadeve, okolju prijazne zadeve. Seveda skrbimo tudi za geografsko ravnotežje, ki mu je treba slediti. EFSI, ki je prav tako predmet te razprave, se je prav tako dobro razvija. Veliko število projektov se osredotoča naprimer na uh, vozni park, na uh, ladje. Imamo uh, eh, 21 projektov v višini 9 milijard uh, evrov. Imamo tudi uh, scheme za zelene uh, ladje. Uh, vse skupaj 12,5 eh, milijarde evrov. In mislim, da je to uh, uspeh za prvo leto EFSA. Eh, Evropska komisija je podvojila tako obseg, kot tudi trajanje EFSA 500 milijard. Uh, do eh, leta 2020. Upamo, da bomo lahko razširili EFSI na več tovrstnih projektov, ki so okolju prijazni. Upamo, da bomo lahko eh, razvili načelo dopolnilnosti in da bomo pokrili še več čezmenih projektov. Veselimo se nadaljnega pozitivnega razvoja, veselimo, si, veselimo se tudi poročila tega odbora, ki k temu prispeva. Nisem slišal eh, razprave, gospod predsednik, zato se bom na tem mestu ustavil, seveda pa se bom odzval, eh, če je to potrebno malce pozneje, sem na voljo tudi pozneje po sestanku. Um. Hvala še enkrat, Lucian Dasen. Najlepša hvala. No, sem eh, gospod Liberacki v. Uh, tem okviru. Ker niste slišali razprave, bom na hitro povzela vse skupaj za vas. Vsaj poskusila bom. Glavni komentarji, in mislim, da je političnega konsenza, kar se tega tiče veliko, so se nanašali naprimer na eh, mešanje finančnih eh, virov za eh, projekte. Ustvarjalno je treba uporabljati vsa različna finančna sredstva. Evropska investicijska banka je banka, eh, kar pomeni, da je s tem povezano več različnih zadev in tudi to je treba izpostaviti. Eh, kolegi in kolegice so dejali, tako kot piše to v poročilu, da je treba izpostaviti tudi geografsko ravnotežje med eh, novimi in starimi državami članicami. To je zelo pomembno. Izpostaviti treba tudi okoljske vidike. Vem, da ste veliko eh, tega že naredili, ampak poskrbeti je treba za to, da komisija prispeva k tem projektom, da zagotovi, da je eh, okolju prijaznost bistvenega pomena pri pri projektih. Koordinacija je ključnega pomena, kot je dejal Boguslav. Eh, koordinacija, komplementarnost in dopolnilnost financiranja. Glede tega smo si precej enotni v tem poročilu, v tem odboru. Gospod eh, Reuters, eh, dobi še enkrat besedo in seveda se s tem strinjamo. Hvala, gospod Kramer. Najlepša hvala, gospod Kramer rad bi se odzval na eh, točko, ki ste jo izpostavili v zvezi z mešanjem finančnih virov, tako imenovanim blendingom. Eh, na kratko bom komentiral eh, to temo. Predlogi komisije predvidevajo instrument za mešanje virov v višini ene milijarde evrov. Ta ena milijarda je bila že rezervirana za inovativne finančne instrumente v okviru instrumenta za povezovanje Evrope to sedaj prevajamo v eh, komponento, je pa eh, pogoj ta, da vse skupaj dopolnimo z vsemi drugimi finančnimi eh, proizvodi. Seveda s tem odpiramo vrata za druge točke, ki ste jih izpostavili, da bi torej bolj izpostavljali prijasnost okolju, da bi v večji meri upoštevali geografsko ravnoteže, kar je bilo v prvem letu delovanja EFSI-a precej težavno poskušali bomo doseči države članice, ki so se zaošale s težavami pri pristopanju k projektom. In eh, ta instrument širi eh, morebitni nabor eh, projektov. S tem bomo lahko dosegli tiste težje bančne projekte, težje kot sedaj. Menimo, vsaj z vidika komisije, da je to pozitiven razvoj dogodkov in upamo, da bo lahko ta odbor vse skupaj podprl, tako da bomo lahko razširili nabor projektov, ki jih eh, podpiramo skupaj z banko. Hvala. Bin. Hvala lepa, Bin. Hvala, gospod predsednik. Saj eh, imamo še nekaj časa, gospod predsednik, a ne in želim postaviti komisiji vprašanja. Torej, to mišanje finančnih virov, blending, eh, to je nekaj zelo aktualnega in pomembnega. Vendar nekaj Eh, treba je tudi povedati use it or lose it. Slišal sem, da se včasih projekti ne izvajajo zato, ker niso odobreni ali ker eh, lokalne ga sofinanciranja ni možno zagotoviti. Ali nam komisija mogoče lahko odgovori, ali bi nam lahko povedala kaj o tem, vem, da niso bili pripravljeni na to vprašanje, ampak mogoče bi nam kljub temu lahko odgovorili na to. da die Hoffnung zuletzt stirbt. Eh, ker upanje umre eh, zadnje, dobi besedo spet gospod Reuter. Eh. Najlepša hvala. Če dovolite, bom še naprej odgovarjal v angliškem jeziku. Tako je. Načelo uporabe sredstev, drugače jih izgubite, je še vedno uh, ključni del uh, Eh, instrumente za pozvanje Evrope, če eh, sporazumi niso spoštovani, sporazumi, ki so oblikovani za vsak del projekta, potem eh, izvršna agencija INEA pod političnim vodstvom komisije začne s postopkom bodisi zamrznitve, bodisi prekinitve, bodisi zahteve po vračilu sredstev. Imeli smo dva razpisa. 2014. Eh, izbiro smo potrdili leta 2001, eh, en razpis še leta 2015, ki je bil potrjen leta 2016. Ti projekti trajajo eno leto ali dve leti in če bi v tem trenutku uporabili načelo uporabite sredstva drugače pod izgubljena, bi bilo prezgodaj. Bomo pa seveda pripravili obmestno revizijo uh, portfelja projektov, ki bo izvedena tekom leta 2018 in v tistem trenutku v času bi lahko povrnili sredstva pri tistih projektih, ki ne delujejo. Kot veste, imamo portfelj projektov, ki je trikrat oziroma štirikrat eh, širši kot pa eh, dejansko izbrani projekti. Veliko smo jih morali zavrniti in sredstva, ki jih en projekt ne uporabi, lahko absorbirajo drugi projekti. E, to seveda ni nujno naša želja, zato ker smo izbirali projekte, ki imajo visoko dodano vrednost e, na ravni Evropske unije. Imamo pa še veliko takšnih projektov, ki imajo prav tako veliko dodano vrednost, pa nimajo sredstev, e, vsaj trenutno ne smete me razumeti napačno, ne gre za to, da moramo eh, izvajati takšne ukrepe za to, da bi eh, zbirali sredstva za druge, eh, gre zgolj za to, da imamo v uredbi načelo, ki zahteva od projektov, da delujejo tudi v skladu z dogovorom. To ni nekaj matematičnega, ne gre za to, da moramo povrniti 10 ali pa 20 ali pa ne vem koliko projektov, gre za to, da spremljamo vse projekte, njihove rezultate in izpolnjevanje ciljev. Eh, sredstva, ki eh, jih ponovno eh, naberemo, pa lahko na to ponovno naložimo. Losen, ven... Hvala, s tem smo pravzaprav končali današnjo sejo. Moram pa še sporočiti rok za vložitev predlogov spremem 13. oktober. Ne, 14. oktober je rok za eh, predloge spremem. 10. novembra bomo glasovali v Tranu, 29. novembra v Ekonu, decembra pa na plenarnem zasedanju. S tem smo končali današnjo sejo. Nadaljevali pa bomo s sejo koordinatorjev. Tisti, ki ne smejo sodelovati na seji koordinatorjev, naj zapustijo dvorano. Mislim, da smo kar dobro eh, kar, um, v času. Mogoče bi lahko poklicali Ismaila, ki še manjka, da pride prej, ker ti potem bi lahko po kratkem odboru takoj nadaljevali. In ker bo gospod Reuters tudi sodeloval na seji koordinatorjev, bo potem kot prvi dobil besedo. Kom toh gleich. Zweite Tagesordnungspunkt.